podatkom. To ste povedali večkrat v teh dneh in sicer glede vloge parlamenta. Rekli ste, da je parlament srce demokracije. Začel bi s tem, da povem, da imamo tu sisteme, ki omogočajo, da zadeve delujejo, ampak zadeve delujejo samo, če vsi spoštujejo sistem. Govorili ste o enakosti spolov, govorili ste o velikem pomenu ženske ki naj bi vodila komisijo. To se dogaja le nekaj ur po tistem, kar se je dogajalo včeraj zvečer v tem parlamentu, ko je druga ženska, ki je prejela največ glasov, že predsednica vlade v svoji državi na Polskem, ko ni bila izglasovana za predsednico odbora. Iz nepredstavljivih razlogov in zdi se mi, da je zelo pomembno, da ko imamo neka pravila, ta pravila spoštujemo, sicer je to velik primer hipokrizije in hinavščine. Ne moremo govoriti o tem, da ne bomo spoštovali Dontove metode. Vi ste pisali v preteklih urah dopise. Vemo, da besede letijo sem in tja, tisto, kar je napisano, pa ostane. Zelo pozorno smo prebrali vse, kar ste napisali skupinama SD in prenovimo Evropo. In o tem bi vas radi povprašali. In vidimo, da zdaj govorite nekaj povsem nasprotnega. To, kar je povedala tudi kolegica iz skupine SD, ki je spraševala o pravni državi. Tudi mi vas prosimo, da poveste nekaj več. Ampak, če bo metoda tista, ki jo je izumil gospod Timmermans, potem smo mi na nasprotnem bregu. Skratka, glede mehanizma pravne države ni jasnosti. Prav tako je treba jasneje spregovoriti o podnebnih spremembah. Pri podnebnih spremembah obstajajo nekatere pozitivne točke, ki ste jih omenili, recimo sklad za pravičen prehod, zato da bi skupnostim omogočili lažji prehod, potem banka za trajnostni razvoj, da bi mobilizirali tudi zasebni kapital. Ampak ponovno govorimo o ciljnih vrednostih in vidimo, da svoje ambicije vse bolj povečujemo, ne povemo pa, kako jih bomo uresničili. Si bomo kdaj res zastavili cilj, ki ga bomo res dosegli, vse skupaj je nekoliko zmedeno. Danes do pol dan ste govorili o 50 odstotkih, prejšnji teden o 55 odstotkih in glede na cilj, ki ga moramo doseči, to ni zanemarljivo. Zdi se mi, da je vse skupaj bolj izjava o nameri. Obstajajo nekatere države, ki proizvedejo več kot eno tretjino oglika. In potem je tu še socialna politika, o kateri ste govorili. To je zelo pomembna tematika. Naša skupina je bila vedno kritična, namreč zelo Eh, Entuzijastično se govori o minimalni plači in zagotavljanju delovnega mesta za vse mlade, ampak s katerimi sredstvi in v kakšnem odnosu s politikami posameznih držav. In glede priseljevanja, danes dopovdan ste povedali šolski primer begunca, ki je prišel v Nemčiji, ki ste ga vi sprejeli in ki je potem napisal prekrasno zgodbo o uspehu. Lepo ampak eh, poleg beguncev imamo še nezakonite priseljence in so situacije, kjer bi morali povedati kaj več in kaj bolj jasnega. Namreč zgodile so se stvari, ki so bile zelo hude. Nekdo, ki v naši državi ni spoštoval pravil naše države in ki je povzročil tveganje, za naše policiste. No, v skupini Libe je bilo govora o tem, da naj bi to osebo povabili na razgovor. In zato želim od vas odgovore, jasne odgovore, s tem nam boste pomagali, da se odločimo na zasedanju naše skupine. Hvala lepa, gospod Širdevan, izvolite, beseda je vaša. Ja, Hvala za besedo, gospod predsednik, gospa von der Leyen. Ogromno ste govorili o evropskih državljanih in državljankah in v zadnjih dneh sem prijel okrog 100 e-mailov, pa ne samo jaz, gre za e-maile, ki so povezani z vašim imenovanjem. In res bi si želel, da bi spregovoril tudi evropski demos in zato bom citiral e-mail, ki sem ga prijel kot državljanka Evropske unije, pričakujem tudi, da bo Evropski parlament imel glas pri izvolitvi naslednje predsednice in da bi ministrica za obrambo postala predsednica komisije, bi to seveda bila odločitev z hudimi posledicami in bi še okrepila trdnjavo Evropa. Ja, vse je tudi povezano z načinom, kako ste bili imenovani. Vem, da ste nam prejšnji teden tudi predstavili za misli o prihodnosti Evropske unije in razumem, da se naša vizija razlikuje od vaše. Mi smo se kot edina politična skupina odločili, da bomo proti oboroževanju. Vi govorite o prihodnosti Evrope in zato morate končati z teorijo o neoliberalizmu. Varčevalna politika ni prispevila k temu, da smo okrepili gospodarstva v državah članicah. Ta politika je seveda samo prispevala k javnim naložbam. Po drugi strani pa moram povedati, da nimamo naložb v zdravstvo, v šolstvo, poleg tega pa tudi nimamo več sredstev za boj proti podnebnim spremembam. In seveda Največje žrtve te politike so naši državljani. Gospa von der Leyen, dejali ste, da se moramo boriti proti podnebnim spremembam, ampak če želimo, da je bitka uspešna, moramo ukrepati sedaj. Naložbe so nujne sedaj in ne jutri. 113 milijonov ljudi, to so uradne številke komisije živijo v Evropski uniji v revščini oziroma jim preti revščina. In od kandidatke za predsednico komisije pričakujem več, ne samo puhlice. Hočem, da mi zagotovite, da boste sprejeli posebne ukrepe, pravo Evropsko ofenzivo proti revščini, tako da v vašem mandatu v Evropi ne bomo več imeli ljudi v bivanski stiski, ampak da bodo lahko državljani živeli dostojno. Seveda zato potrebujemo tudi socialne predpogoje. Omenili ste tudi obdavčanje, pravično obdavčanje, ampak tudi tukaj ste bili preveč ohlapni in nekonkretni. In od kandidatke za predsednico komisije pričakujem več poguma. Želim, da mi poveste, da boste končali z davčnim dumpingom, da boste tudi uničili davčne oaze v Evropski uniji in tako, da bodo vsi, vsa velika podjetja, tudi digitalni velikani, plačevali delež, ki ga morajo plačati v okviru obdavčitve. Danes smo govorili tudi o oboroževanju, se pravi, gre za denar, ki ga ne bomo imeli za šolstvo, za zdravstvo, ampak ta denar bomo sedaj vlagali v sodobne tehnološke sisteme. No, omenili ste tudi vojsko evropejcev oziroma evropsko vojsko, no, se ne vem, Kaj mislite s tem? Želite si oborožiti Evropsko unijo? Hočete tudi oborožiti našo zunanjo politiko? Naša politična skupina to zavrača. Mi si želimo več diplomacije pri reševanju vojaških konfliktov. Politika tudi mislim, da potrebujemo posebno mednarodno konferenco za razoroževanje. Potem pa še zunanje meje Evropske unije, so morda celo najhujše zunanje meje po svetu in sedaj dovolimo, da umirajo ljudje v sredozemlju. Tiste, ki pa jim hočejo pomagati, pa bomo kaznovali. Ja, gospa von der Leyen, prisluhnil sem vas, kaj ste dejali v zvezi z reševanjem in nekaznovanjem nevladnih organizacij, ampak mislim, da če želimo imeti socialno Evropsko unijo, no, vaša vizija ni skladna z takšno Evropo, zato vas ne moremo podpreti. Hvala lepa, gospod Faraž, v imenu samostojnih poslancev. Minuto in pol. Morda res govorim iz ozadja, ampak tako kot sem zadnjič napovedal, stranka Brexit je bila v ospredju na volitvah in množično smo zmagali. Vračam se na kraj, ki je bil ponižen. Evropski svet je naredil, da je ta dvorana brez moči do danes, ko imate moč, če se odločite, da jo boste uporabili. Kot ste videli pri Ursuli von der Leyen, je to poskus, da bi Evropska unija prevzela nadzor nad slehernim vidikom našega življenja hoče zgraditi centralizirano, nedemokratično in zastarelo obliko komunizma, tako da bodo nacionalni parlamenti, kjer bo država vse nadzorovala in kjer bodo nacionalni parlamenti prenehali sploh biti relevantni z našega vidika. Moram reči, da sem na nek način celo zadovoljen, namreč ravno kar ste naredili brexit veliko bolj popularen v Združenem kraljestvu. Hvala Bogu, da odhajamo. Ampak pri vidiku obrambe bi se resnično morali osredotočiti. Je fanatična glede evropske vojske, ampak ni edina. In ko bo s tem zaključila, NATO v Evropi sploh ne bo več relevanten. In seveda, Emmanuel Macron je prejšnjo nedeljo bil v odprtem avtomobilu z prelepimi vojaškimi eh, silami in izgledal kot zastarela različica Napoleona. Naj ne bo nobenega dvoma. Pet let teh ljudi in Evropska obramba unija bo zaključena. In vedite, kar se uporablja za obrambo, se lahko uporablja tudi za napad. Vi pa nad tem ne boste imeli nobenega nadzora. Glasujte proti tej kandidatki. Zato naredite nekaj za demokracijo in svoje državljane. Hvala lepa, gospod eh, Faraž. Sedaj pa odgovor gospe von der Leyen. Odgovor predsednikom političnih skupin. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Iskreno moram povedati, da ko sem poslušala zadnjega govorca, sem še bolj prepričana o tem, da moramo sodelovati z vami. Ampak mislim, da hvala Bogu, na nekaterim stvarem se bomo pa odpovedali. In da In to je tisto lepo pri tej Evropi. V Evropi imamo države, ki so skupaj prostovoljno, ker jih nihče ni prisilil, ampak zato, ker vsi skupaj vemo, da smo skupaj močnejši, da skupaj lahko branimo vrednote, ki so nam pomembne in ki so nas družile. Naloge sveta, izzivi, ki so pred nami, so tako veliki, da jih nihče od nas sam ne zmore, ampak če delamo skupaj, če skupaj razvijemo neko mehko moč, ki bo edinstveno evropska in ki temelji na vrednotah Evropske unije, ki nas krepi in ki nam omogoča, da skupaj gradimo prihodnost. Prihodnost za svoje otroke. In zato bi se rada dotaknila nekaterih tem. Socialno-tržno gospodarstvo, naša značilnost, to, je povezava močnega gospodarstva, ampak vsi vemo, da vsi delamo v tem gospodarstvu, zato potrebujemo neke rezultate, ki jih bomo dajali nazaj državljanom. To je socialno tržno gospodarstvo, zato govorimo o socialnem stebru, kjer skupaj sodelujejo parlament, komisija in svet. To pomeni močnejša podpora. Na teh temah moramo delati vsi skupaj. Nikoli ne bomo popolni, ampak prizadevanja, da bi bili boljši, da bi delali na posameznih temah Evropskega socialnega stebra, to mora biti naš najvišji cilj. Kar pa zadeva cilje trajnostnega razvoja, to je za nas rdeča nit, to je za nas vodilo. Namreč to je v interesu vseh nas. Vsi smo do sedaj že doumeli, da ura tik taka, da je naš čas omejen, da naš planet potrebuje pomoč in da vidimo, da je tudi izkoriščanje virov nekaj, na čemer moramo narediti nekaj več. Potrebujemo trajnostni razvoj in ravno zato so cilji trajnostnega razvoja v interesu vseh nas in zato jih moramo uresničiti z vso močjo in z vso intenzivnostjo. Kaj pa zadeva dva koraka oziroma dve fazi? To mora potekati usporedno. To, kar sem povedala, pomeni, da seveda moramo tudi doma uvesti konkretne spremembe, ampak vemo, da moramo usporedno doseči tudi spremembe pri največjih akterjih na tem planetu in Evropa tu lahko prevzame vodilno vlogo. Evropa mora prevzeti vodilno vlogo, da se uresničijo te spremembe. Podnebni sporazum iz Pariza je enkrat že povezal vse sile in imejmo še naprej tega duha, zato da uresničimo eno najbolj nujnih nalog. Tretja nujna naloga pa je vprašanje digitalizacije. Tudi tu potrebujemo združene moči, tudi tu po eni strani potrebujemo sile, ki nam bodo omogočile, da naše gospodarstvo napreduje, da uvajamo digitalizacijo, po drugi strani pa moramo delati tudi v luči našega socialnega tržnega gospodarstva in zagotoviti nek etični okvir za umetno inteligenco, za kibernetski prostor. To moramo narediti zelo skrbno in s pravo mero. Prav tako moramo narediti nekaj več na področju kibernetske varnosti. Tu je veliko nevarnosti, ki jih lahko obvladamo le skupaj. To so tveganja za naše gospodarstvo ali pa so to tveganja, ki se nanašajo na našo družbo kot tako. In tudi tu nobena država posamično tega ne more rešiti. Le skupaj lahko zagotovimo varnost za evropejce, za državljane Evrope. Ljudje in digitalizacija, to je naloga našega socialnega tržnega gospodarstva. Mi moramo zaščititi temeljna načela. Nekdo, ki dela, potrebuje tudi ustrezno zaščito, ustrezne delovne pogoje. In zdaj moramo vse to prenesti v digitalni svet. Tudi tema delavcev v oblaku. Zagotoviti moramo ustrezno učinkovitost. Vse to so naloge, ki jih moramo opraviti skupaj. Zato, gospe in gospodje, zelo pozorno sem vam prisluhnila tudi vam, gospod Mojten, in moram reči, da čutim kar olajšanje, da ne bom dobila vaše podpore. Moram reči, da je to največ, kar si lahko želim. Eh, Nekdo je prosil za besedo. Gospod Sanford. Prvi člen sedme priloge glede finančnih interesov in drugi člen prosil bi, da parlament preveri, ali je obstaja konflikt interesov in uh, imam že predlog, kako bi to lahko izgledalo. Takole. Hvala lepa. Si, že, že, ampak eh, niste imeli poslovniškega vprašanja, zato bomo kar nadaljevali. Gospod eh, Kaspar, izvolite. Dve minuti. Spoštovani gospod predsednik, kot krščanski demokrati smo podpirali Manfreda Webra in si želeli, da bi on postal predsednik Evropske komisije, ampak po dogajanju v Evropskem svetu smo videli, da so bile eh, poteptane tudi nekatere pravice. Nekatere politične skupine niso imele poguma, da bi vodilnega kandidata umestili na funkcijo evropskega, predsednika Evropske komisije, ampak mi bomo poskrbeli, da naredimo vse, kar je v naših močeh, da vas podpremo. Drugič, v Evropski uniji smo v težkem položaju pred seboj imate ogromno nalogo in kadarkoli smo v preteklih letih stali pred pomembnimi vprašanji, smo v Evropskem parlamentu uspeli delati preko meja evropskih eh, političnih skupin. Vedno nam je uspelo, da smo dosegli kompromise in da smo to celino v imenu evropskih državljanov razvijali naprej. Zato lepo prosim, jemljite resno ta Evropski parlament. Vedno naj bo Evropski parlament vaš partner in predlagam, da se skupaj borimo proti blokadam v Evropskem svetu. Mi smo vedno bili vodilni silnica pri razvoju in upam, da bo tako lahko tudi v prihodnje. Gospod Mojten, slišali smo. Uh, vaše napade na gospo von der Leyen in da tudi v svoji skupini niste dobili ustrezne podpore. Lahko razumemo vašo frustracijo, ampak za to gospa von der Leyen nič ne more. Zato prosim, najdite se drug kraj, kjer boste izražali svoje frustracije. Hvala lepa, gospod Gualtieri. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa von der Leyen. Vaša kandidatura je rezultat zastoja, ki je nastal v Evropskem svetu, kjer ni bilo možno poiskati potrebne večine za nobenega od vodilnih kandidatov. To je bila predvidena možnost, možnost, ki jo pravila predvidevajo. Politično in institucionalno pa gre za rano, ki jo je treba zaceliti za to, da ne bi pri tem ovirali evropske demokracije. Zato je zelo pomembno, da naša politična skupina in tudi drugi skupaj opravimo pogajanja in da se na nek način odpovemo prejšnjim zavezam. To je novost, ki lahko okrepi odnos med državljani in Evropo. To moramo resno jemati vsi, začenši svetom, kajti sicer bo škoda zaradi neverodostojnosti velika. V svojem dopisu naši skupini in v svojem nagovoru ste se pozitivno odzvali na mnoge naše želje. Govorili ste bolj, o bolj ambicioznih okoljskih ciljih, o trajnostnem razvoju, ki zahteva več javnih sredstev, več javnih sredstev. Govorili ste o prožnosti za rast, o schemi eh, za podporo na domestilo za brezposelnost, govorili ste o novi podlagi za obdavčitev podjetij, o humanitarnih koridorjih, o novem paktu za priseljevanje, kitina solidarnosti, pravici pobude parlamenta, govorili ste o krepitvi sistema vodilnih kandidatov. Cenimo te vaše zaveze in se bomo zelo odločno borili za njihovo polno uveljavitev. Iz vašega pisma in iz razprave je očitno, in to je pozitivno, da so sogovorniki v Evropski komisiji proevropske silnice in mi v tem smislu nikoli ne bomo sprejeli nobene dvomnosti. Jasno je, in to je dobro za Evropo, da so nacionalisti in da bodo tudi v prihodnje nerelevantni. Gospa von der Leyen, naša skupina bo zelo pozoren in zahteven sogovornik. Ne zadovoljimo se z besedami, če tem besedam ne sledijo dejanja. Če ne bo tako, ne boste imeli več naše podpore. Če pa bodo vaše zadev, zaveze uresničene, lahko računate na našo lojalno in skrbno podporo za Evropo, ki bo bolj pravična in bolj enotna. Hvala lepa, gospod Sežurni. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa von der Leyen. V minuti, na kratko, v imenu francoske delegacije skupine Renew. Vaš želimo podpreti, da boste ob 18. uri dobili proevropsko večino v parlamentu. Vidimo nacionaliste po eni strani, ki nam želijo odvzeti večino, ampak sedaj, danes se kaže proevropska večina, ki podpira veliko vaših predlogov. In mi smo tukaj v večini in v vaših predlogih smo našli precej predlogov, ki jih podpiramo podnebna banka, oglična neutralnost, stavek na oglik, to so te stvari, ki jih podpiramo. To so pomembni elementi za določene politične skupine, tudi za politične skupine, ki so proevropske. Pa je to najti tudi v drugih skupinah. Seveda bi morali iti dle pri trgovinskih sporozumih in pri pariškem sporozumu. Ampak še eno odprto sporočilo za vas. Če boste dobili proevropsko večino v polkrožni dvorani, potem potrebujemo tudi proevropske ukrepe na vseh teh področjih. Tisti, ki pravijo, da so podnebne spremembe nekaj, na kar se moramo nujno odzvati, seveda imajo prav. To so evropska globalna vprašanja. Tisti, ki po vaših izjavah in predlogih pravijo, da bi morali odgovarjati zgodovini. Moramo reči, da imamo prvič take predloge v polkrožni dvorani. Potrebujemo proevropsko večino tudi glede vaše kandidature, tako da vse pozivam k odgovornosti. Prosim pa, da se angažirate vi in proevropska večina za potreditev vas kot predstavnice predsednice komisije. Hvala lepa. Za minuto in pol, gospod Gigold. Ministr... Gospa ministrica von der Leyen, ponudili ste nam svoj zeleni dil, kjer sicer piše zeleno, vsebine je pa kaj bolj malo zelene. Smo sredi dveh kriz, podnebne krize in izumiranja vrst. Do leta 2030 naj bi dosegli cilj minus 55 odstotkov. Danes niste povedali, da bo to resnično vaš cilj. Mladi ljudje na cestah upravičeno postavljajo svoje zahteve, znanstveniki od nas zahtevajo zavezo minus 55 odstotkov manj toplogrednih plinov do leta 2030. Drugo pa je izumiranje vrst. Vi ste precejšen del svojega življenja preživeli v Hanovru. Tam je bilo nekoč veliko metuljev in drugih žuželk, danes jih ni več. Doživljamo krizo biotske raznovrstnosti, zahtevamo novo kmetijsko politiko, ki ščiti kmete in zaustavlja izumiranje vrst. Zavežite se danes za novo kmetijsko politiko, da boste predložili politiko, ki ščiti podnebje in ki se bori proti izumiranju vrst. Še eno stvar želim povedati. Na evropskih zunanjih mejah ni dovolj govoriti o umiranju v sredozemlju. Vprašanje je, ali ste pripravljeni uvesti Evropsko misijo za reševanje na morju in ustrezno opremiti Frontex vaš govor je bil v redu, vsebina žal ne. Prosim, da se držite predvidenega časa, ker imamo na seznamu veliko govorcev. Zanni, minuti... E- gospod Zani, za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica. Vaš nagovor nas ni presenetil. To je bil nagovor, ki smo ga slišali že večkrat v tej dvorani ogromno obljub, za katere sami veste, da se jih ne boste mogli držati. Pred vami je trnova pot, to smo videli že v preteklih dneh in tudi danes. Uravno težiti boste morali različne interese desnice, ki si želi Evropo, ki priseljevanje nadzoruje bolj odločno, ki si želi pragmatičen odnos glede podnebnih sprememb, ki podpira razvoj, rast. Po drugi strani je tu levica z bolj ideološkim pristopom, ki želi nediskriminirano sprejemati ljudi in ki ima drugačen pristop glede podnebja. In to bo največji izziv za vas. Morali se boste odločiti, ali boste sprejeli podkupnino levice, kot se je zdelo v vašem odgovoru nekaterim strankam. Slišali smo, da nekateri želijo bolj pragmatičen pristop, ki bo omogočil Evropi, da se reši iz tega blata. Vidimo, da se soočamo s krizo brez konca. Govorili ste o sprejemanju, o reševanju življenj na morju, vse lepo in prav vendar pa nisem zaznal v vašem nagovoru povdarka glede na milijone evropejcev, ki še danes trpijo zaradi napačnih politik te večine. Niti besede glede katastrofe v Grčiji. To je država, ki je bila uničena zaradi evropskih politik. Zdi se, da nimate ne volje, ne večine za radikalne spremembe, ki jih od nas želijo evropejci in kot so to izrazili na volitvah 27. maja, da pa bi že vnaprej izključevali ideje tistih, ki razmišljajo drugače, ne bo pomagalo ne vam in ne temu parlamentu za to, da bi naredili nekaj pomembnega v naslednjih petih letih. Menimo, da vi ne morete predstavljati sprememb, ki jih potrebujemo in menimo, da tudi ne bo vaše življenje najbolj enostavno obdržati večine, ki pušča na vseh koncih. Ponovno pravim, Šteli bodo tudi glasovi na tej strani, nihče ni zagotovil podpore za vašo izvolitev, ampak gre za zavedanje, da ta parlament se ne sme premakniti v levo. In zelo pomembno je tudi, kdo bo v naslednjih petih letih skrbel za ravnovesje. Gospod Zile. Gospa van der Leyen, razumemo, da morate v politiki ustvarjati večino, ampak vedno je pomembno, kakšne obljube dajete in kako daleč greste s svojimi obljubami kot vodja kuhinje v veliki restauraciji ste pomembni. Kakšen kolač boste naredili, kako se bo razrezal in kako bodo stranke zadovoljne? Mislim, da morajo biti zadovoljni vsi, od vasice v Rigi, blizu Rige do Portugalske. Danes sem vam zelo pozorno prisluhnil. Mislim, da transnacionalne liste ne bodo pomagale in tudi kvalificirana večina ne more biti dobra za vse. Kje pa so pravice manjšin in kje je načelo sorazmernosti, zato oprostite, ampak danes ste me razočarali v primerjavi s prejšnjim tednom senhora presidente senhora von der leyen a senhora representa o consenso que há décadas. gospa von der leyen že desetletja dolgo se borimo proti neenakosti vidimo da se koristi nekaterih utemeljujejo na primankljaju drugih. Vidimo in omenili ste tudi neenakosti med ženskami in moškimi. Vidimo tudi, da so se koristi za najrevnejše žrtvovale na oltarju kapitala. Evropa napredka in socialne pravičnosti, obrambe okolja, Evropa demokracije, solidarnosti, sodelovanja, miru, ta Evropa se ne bo rozdila iz takega konsenza. In ravno zato boste morali računati na tiste kot vedno, ne boste pa imeli podpore tistih, ki se borimo za drugačno Evropo. Ne vam zagotovim, naš boj se bo nadaljeval. Gospod Soneborn, minuto in pol. Liebe Frau von der Spoštovana gospod von der Leyen, dobrodošli. Ponudba Evropskega sveta nas ni presenetila. Josep Borrell je moral eh, se umakniti, ker je pozabil navesti svoje prejemke in on naj bi predstavljal naše interese. Potem Kristin Lagarde, ki je bila obtožena nenamirne porabe sredstev. Ona naj bi vodila Evropsko centralno banko in Charles Michel, ki niti v Belgiji ni mogel vzpostaviti vlade, naj bi predsedoval Evropskemu svetu. In ti ljudje naj bi skrbeli za vse bolj kompleksne nacionalne interese in vi, ki ste nemška ministrica, ki ste samo s pomočjo vaših svetovalcev povedali to, kar ste danes. Ta parada nekompetence in moralne praznine, to, naj bi v sodelovanju z Benitom Salvinjem in Orbanom dalo ustrezne rezultate? Hvala lepa. Gospod Deutsch. Deutsch. Tisztelt uh, von der Leyen asszony, a néppárt magyar nemzeti delegációjának álláspontját. Hvala lepa, gospa von der Leyen. Madžarska delegacija ima naslednje stališče, naj ga na kratko povzamem. Najprej, nova predsedojoča Evropske komisije mora zagotoviti ustrezno varovanje zonalnih meja Evropske unije. Nezakonito priseljevanje je potrebno ustaviti in to le z odločnim nastopom na meji. Množično priseljevanje ogroža našo varnost, naš mir in naš tradicionalni način življenja. Od nove predsednice komisije pričakujemo krepitev odločnosti varovanja zunanih meja. To počnejo že nekatere države, to je potrebno še podkrepiti. Potem pa pogodba EU pravi tudi, da je potrebno zagotoviti enakost med državami članicami, da se to spoštuje. Tako se kaže spoštovanje do držav članic. V zadnjih letih pa je leva večina Evropskega parlamenta tudi v okviru sedmega člena poskušala doseči preobrat glede spoštovanja teh pravic. Od nove predsednice pričakujemo, da bo kot predsednica komisije storila vse za to, da se spoštuje nacionalna identiteta in nacionalne ustave držav članic. Tretjič, kar se tiče regionalnega razvoja in kar se tiče subvencij na kmetijskem področju. To niso brezplačena domestila za regije in za ljudi, ki tam živijo. To je temeljni cilj Evropske unije. Gre za regionalno kohezijo, konvergenco in zato so naložbe v teh regijah in državah potrebne. Od nove predsednice pričakujemo, da bo naslednji proračun, naslednji proračunski okvir tak, da ne bo kaznoval držav, ki so v tem trenutku revnejše in pač potrebujejo več denarja. Večinoma so to srednje evropske države, tudi države Višegrada. Play. Hvala lepa, gospa Dali, dve minuti. Hvala lepa. V naslednjih petih letih potrebujemo vodstvo, ki ne bo smelo delovati tako kot do sedaj. Potrebujemo Evropsko komisijo, ki bo ambiciozna, progresivna in bo pripravljena na spremembe. Dobro je, da načrtujete, da bi do 2050 postali podnebno neutralni v EU in da bi to zapisali v zakonodajo v prvih stotih dnevih. Ampak, kar se tiče cilja 2030, prosim, vedite, da je parlament zahteval 55 odstotkov do 2030, kajti to je v skladu s trajnostno strategijo in s pariškimi cilji. Govorite o tem, da bi podaljšali sistem ETS. Letalski in pomorski promet morata prispevati, ampak ETS se ne sme razširiti na promet na splošno. Tveganje, ki spodkopava standard glede CO2, obstaja. Zato zahtevamo jasno zavezo, da se ne boste odmaknili od stanovanja CO2, glede katerih smo se že dogovorili. Potrebujemo tudi več glede okolja. Zavezati se morate k strategiji o bioraznovrstnosti, prav tako potrebujemo tudi strategijo o netoksičnem okolju. Potrebujemo tudi novo industrijsko politiko. Politiko 4.0, ki se ne osredotoča samo na avtomatizacijo in digitalizacijo, ampak vključuje tudi ekološke vidike industrijsko politiko, ki upošteva naše trenutne delavce, prihodne zaposlene, naše študente in mladino. In dovolite mi še končno pripombo glede migracije. Govorite o svežem začetku na tem področju. Kot poslanka, ki prihaja iz ene najbolj obvenenih držav v EU z Malte, vas pozivam, da so migracije prednostna naloga tam, kjer solidarnost ne bo samo puhlica, ampak bomo zakonodajo, kot je Dublinska uredba, dejansko tudi uporabljali. Tako da ne bo samo nekaj držav prevzemalo odgovornost, tako kot se dogaja danes. Potrebujemo politike, ki bodo pomenile spremembe, če želimo napredovati. In to so politike, kot, ki jih bomo mi kot S in D zagovarjali. Hvala. Hvala lepa. Gospa Voden, minuta. Hvala lepa. Tako kot veliko kolegov v Renew v Europe sem razmišljala, ali naj podprem gospo von der Leyen danes. Sistem, ki nam ga je podala, pa moramo, sistem Donta se je nekaj časa se ne držimo. Za milijone ljudi v Združenem kraljestvu, ki si želijo več od Evropske unije, ki si želijo, da ostanejo, bi bili nespametni, če bi zavrnili to priložnost. Moramo ukrepati, gospa von der Leyen, ampak trdno in odločno naj vam povem da moj glas ne bo poceni. Če vas naj podprem, zahtevam to, da boste reformirali ta sistem, da boste resnično ukrepali, ne pa samo govorili o podnebnih spremembah. Tako je potrebno z reformami Dublinskega sporazuma. Gospa von der Leyen, vaš vpliv boste morali izkoristiti vedno in posod na sestankih, da bi zagotovili dolgo podaljšanje za izstop Združenega kresa, tako da bomo lahko ostali tej evropski družini. Hvala lepa, gospod Eichhout, minuta. Hvala lepa, ministrica von der Leyen, hvala lepa za vaš govor. V primerjavi s prejšnjim tednom je to velikanski korak, ampak resnično se sprašujem, za koga glasujemo. Toliko sprememb je in toliko nejasnosti, naprimer, kar se tiče podnebnih sprememb govorite o minus 50, minus 55 odstotkih, ampak kaj bo EU dejansko dala na mizo, ko se bo Pariz dejansko začel decembra 2020, še vedno je nejasno. V vašem programu omenjate strategijo o bioraznovrstnosti, ampak ne omenjate pa kmetijske politike. Kaj boste storili glede trenutne reforme SKP-ja in potem podaljšanje ETS in razširitev na promet? Kaj to pomeni? ogljična cena, ki jo potrebujemo, zato da bi se naši avtomobili počistili, je veliko višja, kot jo imamo sedaj. Zdi se, da je to pesem nemške avtomobilske industrije. Seveda si želijo takih cen in potem pravna država. Lepe besede, ampak konkretni ukrep. Ali podpirate Evropski parlament pri postopku glede 7. člena proti Mačarski, potrebno je postati konkreten glede tega. Hvala lepa. Monsieur Bay, one minute gospa von der Leyen, pred petimi leti v tej polkrožni dvorani je tisti, ki bi ga naj nasledili, Jean-Claude Juncker, dejal, da je to komisija zadnje priložnosti. Citiram ga. Sedaj boste na vrhu komisije, na čelu komisije likvidacije. Tista, ki bo uničila resnično sodelovanje v Evropi. To je rezultat razprav v Bruslu metodično so skušali to storiti, imenujejo najviše funkcije zaprtimi vrati. Tukaj ste zato, ker ste dobili podporo nekaterih političnih skupin. Želite iti še veliko dlje in to ste že potrebili danes in boste še naprej odličevali naša delovna mesta. Še naprej, ker ste pri federalizmu in omejujete nacionalne države. Naprimer, ne bo več soglasja prav tako ste nejasni, kaj se že tiče priseljevanja. Tukaj ga želite podpirati in želite podpirati multikulturalizem. Zato, gospa, zaradi vseh teh razlogov ne boste dobili naše podpore. Hvala lepa. Gospod Lundgren, minuta. Tak. Hvala lepa, gospa von der Leyen prepričanje, vaše prepričanje o Združene države Evrope je v velikem nasprotju z državami članicami, ki bi naj odločale same. Po vaši viziji bodo države izgubile velike suverenosti, veliko suverenosti pri tej Evropi. Potrebujemo pa zdravo pamet, tako da bodo države lahko optimalno sodelovali med sabo in si izmenjevali zamisli in ideje. Centralistične Evrope elektorat ne podpira. Države želijo ohraniti svojo identiteto, kulturo in zgodovino. Vsaka država članica bo seveda branila svoje interese. Podpreti pa morate vse prebivalce vseh držav, ne pa vaše lastne ambicije. Ko sem vas sedaj poslušal, danes dopoledne, je popolnoma jasno, da niste primerni za to funkcijo, glasoval bom proti in upam, da bo tudi večina parlamenta storila to. Eh, Gospa Matijas, minuta. Gospa von der Leyen. Želite podporo večine parlamenta po kar nekaj dopisih, stikih s skupinami? ste pokazali, zakaj se zauzemate. Spremenili ste nekoli, nekoliko svojo pot od začetka. Mi pa potrebujemo Evropo, ki bo izbirala. In sedaj, kar se tiče konkretnih vprašanj, kohezija. Prekomerni primankljaji. Vsega tega se je potrebno lotiti. In tukaj niste dali nič konkretnega. Boste investirali za planet ali za oboroževanje, boste služili industriji oboroževanja. Komu boste torej služili? Planetu ali oboroževanju? Se boste borili za javne stvaritve ali za kaj drugega? Boste branili pravice delavcev ali boste še naprej uničevali trg dela? Potrebno je seveda podati jasne odgovore, tudi kar se tiče nadzora na mejah pet let jasnih odločitev potrebujemo, ne pa samo obljub, ki so si protislovne. Evropa ne more več podpirati sprejeti še pet let neangažiranja. Hvala lepa, gospa Began, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa kandidatka, kot ženska in mati treh čera me veseli, da imam pred seboj žensko, ki naj bi vodila izvršilno vejo oblasti. To je nedvomno pozitivna novost. Želim pa si, da bi se spremembe ne ustavile pri tem. Vlade, ki so podprle vaše imenovanje, so gotovo v vas videle dobro kandidatko. Želele pa so reči ne tistim, ki so pripravili vnaprej paket za aroganco, češ to bodo vsi morali podpreti. Tisti, ki so vas podprli, so hoteli povedati, da če želimo v Evropi živeti skupaj, moramo tudi odločati skupaj, vsi skupaj. Gospa von der Leyen, po našem srečanju ste vključili ključne točke našega programa, se zavezali za minimalno evropsko plačo, nov pakt za priseljevanje, ambiciozne reforme za podnebje in rekli ste, da bo Evropski parlament končno dobil zakonodajno pobudo. Zato gibanje petih zvez namerava podpreti vašo kandidaturo, vendar pa vsak dan v naslednjih petih letih boste morali pokazati, da si zaslužite to zaupanje. Pozorno vas bomo spremljali in ne bomo omahovali, ko vam bo treba nasprotovati, tudi zelo trdo, glede obveznosti, ki se jih dali in zagovarjati želimo evropske in italijanske državljane. Za vladanje Evropi ni dovolj, če si Nemec, Italijan, Španec, Francos. Treba je pokazati svetu, da je Evropska unija veliko več kot vsota članic. Gospa van der Leyen, bodite spremembe, ki si jih evropski državljani zaslužijo in ne razočarajte nas. Dve minuti, gospod Gozales Pons. Vsi vemo, da svet se na zelo neprijeten način obnaša do Evropskega parlamenta in vsi tudi vemo, da je postopek nepregleden. Vsi pa tudi vemo, da to ni pravi čas, da se znajdemo v institucionalni krizi. Poleg tega vsi tudi vemo, da če je svet neodgovoren, mora biti parlament odgovoren. Ja, svet se je zmotil, ampak parlament se ne bo zmotil. Zato moramo zaupati v vas, gospa von der Leyen. Ne moremo živeti v svetu, ki je razdeljen. Vi ste bili imenovani in Poleg tega ste tudi pokazali vso spoštovanje našemu parlamentu in prav zato vas bomo tudi podprli. Govorite o miru in o demokraciji, verjamete v Evropo, ki ne razlikuje med severom in jugom, zahodom in vzhodom. Verjamete v Evropo enakopravnosti, poleg tega tudi verjamete v to, da mora tista politična stranka, ki je zmagala na volitvah, imenovati svojega kandidata. Poleg verjavete tudi v moč ustave, pa tudi v pristojnosti posameznih držav članic. Zavezali ste se, da se boste borili proti podnebnim spremembam in imate zelo visoke ambicije. Vi zagovarjate Evropo troppo. In če bi glasovali proti vam, bi glasovali za populiste. Skrajni čas je, da imamo na čelu Evropske komisije žensko. Vsi, ki verjamemo v enakost med moškimi in ženskami, vsi tisti moramo danes glasovati za vas in ne smemo zapraviti te priložnosti. Gospod Morajas, dve minuti. Ministrica von der Leyen razlog je, zakaj ste omenili sedaj dve najpomembnejši točki za našo politično skupino. Ponovno zagon dublinskega procesa in podpora dodatnemu instrumentu za spoštovanje pravne države. Citiram iz vašega dopisa naši skupini. Razlog, zato seveda so še drugi razlogi, ki so pomembni, podnebne spremembe in tako dalje, ampak tako lahko EU postane močnejša. Vsi to vemo. In zato izbirate prave besede, imate slogane, ki jih radi slišimo, ampak želimo tudi konkretne ukrepe, ki so za temi besedami. Po dublinskem procesu, tem paktu za migracije, veva oba dobro, da potrebujemo kvalificirano večino z držav članic. In na tem področju migracij nismo dosegli. Nič je mrtvilo, ljudje umirajo v sredozemlju. Omenili ste tudi zunanje odnose prej v dopisu, tukaj pa ne. Humanitarni koridori, to ste omenili, to so podrobnosti, ki jih moramo slišati, ker se tiče podpore pravni državi, pa moramo spet iti v podrobnosti. Večetni finančni okvir, sankcije, Mačarska, Polska, imenujte države, kajti to je bistvo tega, kar počnemo. In predsednica, če smem, kot poslanec iz Združenega kraljestva, na Titerju lahko slišimo, da si želite podaljšanje odhoda Združenega kraljestva iz EU na vsak način. To ni to, kar ste dali. Dali ste če bi se to naj zgodilo, bi naj, bili, bi naj imeli za to dobre razloge. Potrebno se je tega lotevati pragmatično in to je, ta, to je partnerstvo, ki si ga želimo. V nasprotju s fantazijami o Brexitu, ki jih slišamo v tej dvorani. Zato je pragmatično partnerstvo pot naprej. Gospod Garikano, minuta. Thank you, Mr. President. Uh, mrs von der leyen i want to congratulate you on an excellent speech and on an excellent process over the last. hvala lepa gospa von der leyen odlično delo v zadnjih nekaj tednih sodelovali ste z našo skupino zato da bi vključili naše prednostne naloge v vaš program naj zelenim povem da gospodu Eichhoffu tudi bi prišlo do sprememb po zadnjih tednih in to moramo sprejeti mislim da moramo jasno priznati tukaj da izzivi s katerimi se soočamo v Evropi ostajajo to prihaja strani populistov in nacionalistov, ki želijo, da Evropi ne uspe. In vidijo frustracije, ki jih čutijo naši državljani. In potem ponujejo nekakšen nadzor. Če bomo razdelili države, če bomo imeli zidove, bomo prevzeli spet nadzor in bo bolje. Gospa von der Leyen ve, da je to napačna alternativa to razume in to je potrdila v zadnjih tednih, lahko sodeluje z nami za boljšo Evropo, za Evropo, ki bo odgovorila na naše pomisleke o podnebju, demokratizaciji, podnebnih spremembah, digitalizaciji, kot sem dejal, in frustraciji, ki jih čutijo naši državljani. Zato mislim, da je to trenutek, ko moramo vsi se potruditi in reči, dobro, morda ni vsega v tem svežnju, ampak to je trenutek, ko moramo jasno reči ne populizmu in nacionalizmu in da boljši Evropi, ki nam jo gospa von der Leyen danes ponuja. Jadol. Hvala lepa, gospod Žado, minuta. Madame la kandidat. Gospa kandidatka. Dejali ste, da podpirate sporozum med EU in Merkosurjem. Kam pa se to umesti v politiko podnebnih sprememb, ko se boste sestali s predsednikom Bolsonarom, ki želi razrečiti Amazonijo za velika podjetja? Kako se boste lotili tega? Kakšna je vrednost vašega angažmaja za pravice žensk, ki jih Bolsonaro napada vsak dan? Pravice žensk, gejev, vsak dan napada geje in javne soboščine. In delo otrok. To ni socialna Evropa, ki bi jo najbranili. Gospa kandidatka, sporozum z Merkosurjem je globalizacija na slab način. To pomeni izginotje kmetov, gozdov, kmetov, o katerih sploh niste govorili v vašem govoru. Če želite braniti evropski projekt, če ne želite prodati Evrope multinacionalkam, velikih podjetij in avtomobilističnim lobijem, če ne želite pahniti Evrope skrajno desno in v smeri Bolsonara, potem morate ustaviti ta sporozum z Merkosurjem. To je to, kar zahtevamo od Evropske komisije, tudi na področju kmetijske politike. To bi potem pomenilo spoštovanje teh vrednot, o katerih govorite. Madison. Gospod Madison, minuta. Um, Hvala lepa. Predsedujoča, gospa von der Leyen, minuto imam samo nekaj stavkov. Veliko je čustva, to je razumljivo. Kaj ti druga stran ne mara nas, mi ne maramo njih, tako pa če je demokracija. Nekaj, kar sem se sestal s gospodom Timmermansom. On je bil eno, ena od težav v Evropskem svetu, ko so govorili o kandidatu za predsednika komisije. Njegove zamisli, ideje, politična mnenja so bila njegova. Če pa poslušam gospod von der Leyen o podnebju, migraciji, drugih vprašanjih Evropske unije, ni velike razlike med gospodom Timmermansom in gospod von der Leyen. Pragmatična politika, razumem, ampak to je dejstvo. Še deset sekund imam. Naj povem, da vse šengenske države so se dogovorile, da moramo obraniti naše zonanje meje, kot to počne sedaj Italija, Mačarska, in moramo ustaviti nezakonito trgovino z ljudmi. Veliko ljudi podpira to, da bi dali milijone evrov eh, tihotapcem za te, za te nezakonite migracije, mi bomo pa dali vse lepo in prav, tako lahko nadaljujemo. Mislim, da to ni prava pot. Srečno zvečer, upam, da bomo dobili kakšnega drugega kandidata. Hvala gospod Epping, minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prvi zaključek, ki ga lahko potegnem iz vsega tega, je, da.